Sedaj bomo nadaljevali s poročilom gospoda Gajerja, smernice za proračun za leto 2017, oddelek 3 in bomo kar začeli z vami, gospod Gajer. Hvala lepa, predsedojoča, gospa podpredsednica, kolegice in kolegi. Evropski parlament se bori za stališča in zato, da zadostimo izzivom, s katerimi se soočamo. Želimo opisati trenutne razmere in iz tega izvesti finančne posledice. Svet nam je poslal dokument, ki je v bistvu kopija direktive, ki smo jo že dobili. Sveda nekaj je prilagoditev, vendar pa to je tudi že vse. Nemčija je v posvetovanjih sveta želela bolj izpostaviti begunsko krizo. Uspešna pa potem ni mogla biti, ker sicer ne bi imeli direktivo sveta, ki dramatičnih dogodkov zadnjih mesecev sploh ne upošteva. Kakšen je položaj? Več kot 5 milijard evrov imamo na področju notranje in zunanje politike za oskrbo beguncev v Siriji in drugot in za pomoč državam članicam pri premagovanju begunske krize. Pri teh kategorijah so morali vse marže izkoristiti in uporabiti. Svet je najprej menil, da to ne bo potrebno, potem pa je vseeno bilo potrebno. Torej, nuja je velika. Svet ima sedaj enako stališče kot spomladi 2015, ko smo bili še pred vrhuncem begunske krize. Zanika resničnost. Pripravljamo četrti proračun v tekočem finančnem okviru in spet ne bo dovolj sredstev, če želi Evropska unija premagati vse izzive. 2016. Tu bomo potrebovali čez 200 milijonov evrov za prvi instrument za Turčijo. To še ni uresničeno. Potem pa še 750 milijonov evrov. Od vikenda vemo, da bomo verjetno imeli še drugi aranžma za Turčijo in prepričan sem, da bomo spet morali prispevati vsaj milijardo evrov. Potem pa še okrog 700 milijonov evrov za novi instrument za humanitarno pomoč znotraj Evropske unije. Kolegice in kolegi, vsi ti ukrepi se mi zdijo smiselni. Turčija je sprejela več beguncev kot vse države članice EU skupaj. In Zato je interes Evropske unije, da Turčija pomaga pri skrbi beguncev. Tudi humanitarna pomoč je pomembna in pravilna, kajti ta kriza je preveč za posamezne države članice. Če so to prednostne naloge, potem pa mora svet storiti dvoje, eno od dvojega. Ali povedati, česa se ne bo več financiralo, ali pa finančna sredstva prilagoditi rastočim izzivom. Ničesar ni storil, enostavno poslujejo tako kot običajno in sploh ni jasno, kako bo, ker ni več manjerskega prostora, tako kot lani. Sedaj imamo priložnost, da se odzovemo na nastali položaj in to bi bila revizija srednjeročnega finančnega okvira do konca leta. Zato spet pozivam svet, prosim, soočite se z resničnostjo in naj bo proračun tak, da bo zadostil izzivom že zdaj, ne šele leta 2020. K temu bi spadalo tudi, da bi pak za stabilnost lahko uporabili tako, da bi potem mm, tudi primankljaj ustrezno upoštevali držav članic. Sklep ELS, to mi ni bilo všeč, s predlogom sveme 21 bodo želeli določene stvari črtati. Spoštovane kolegice in kolegi ELS, Grčija mora izpolnjevati zahteve trojke, potem sedaj mora tudi varovati zunanje meje in potem pomagati tudi beguncem, ki so prišli v Grčijo. Kako pa naj Portugalska pokaže več solidarnosti, če ima tako tok proračun. Ne, tukaj moramo dovoliti prožnost in zato prosim kolegice in kolege, da glasujete proti predlogu Svojimba 21 ILS. Potem pa še v smeri zelenih. Želel bi si, če bi vaša skupina na koncu lahko potrdila smernice. Čeprav bomo podprli fuzijski reaktor dolgo sem se spraševal, kako naj se izrečemo to temo. Tukaj bi tudi potrebovali 4 milijarde evrov, potem pa nimamo dovolj inovacij, ki bi jih nujno potrebovali, naprimer pri krmiljenju in drugih elementih. Zato torej podpiram ta projekt. Vendar pa ni protislovno, da moramo seveda podrobno spremljati razvoj projekta in ali se finančna sredstva ustrezno uporabljajo če bomo prišli do tega, da so finančna sredstva slabo uporabljena, potem bomo pač morali najti druge namene za ta sredstva. Torej, prosim, podprite Evropski parlament za dober parlament in ne oslabite parlamenta samo zaradi tega, ker se pri enem vprašanju ne strinjate. Gospod Gajar, torej, uh, morate. Uh, govoriti počasneje, istočasno pa morate zaključiti. Se upravičujem za to protislovno sporočilo. Ok, ok. Ich hatte sechs Minuten Redezeit, ich würde das einfach jetzt. Saj sem imel šest minut, želim izkoristiti vse, torej imam še minuto. Kar se tiče naših proračunskih težav, lahko bi to rešili, če bi imeli naš vir prihodkov. Poročil Lamasor je to sklenil, da ne bomo imeli dodatnih obremenitev davkoplačevalca, to bi bil sistem lastnih virov, ko bi lahko sami tudi financirali naše izdatke. Strokovnjaki pod vodstvom Marja Montija pripravljajo predloge na to temo. Pričakujem, da se bo svet konstruktivno lotil in vključil to razpravo. Sveda to pomeni delo, vendar pa to delo bi lahko pomenilo, da bi potem svet imel manj dela v prihodnje s proračunom in ne bi vsega samo kopiral, kajti potem bi parlament bil pristojen za Eh, proračun in to je tudi ustrezno za demokracijo. Euh, Hvala lepa. Gospa Georgijeva v imenu komisije, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rada bi se zahvalila, zahvalila poročevalcu gospodu Gajerju, da je prepoznal, kako pomembna je uloga evropskega proračuna za boj proti krizi in pa tudi za podporo gospodarski eh, rasti in pa ustvarjanju delovnih mest v Evropi. To predvidevamo tudi za leto 2017. Prav gotovo bomo imeli z proračunskega vidika še eno pomembno leto, velik izziv. Moramo se soočiti tudi z uh, učinki begunske krize. Verjetno bo prišlo še do uh, novih prihodov, te ljudi bo treba vključiti v družbo. In eh, v kontekstu naložb v Evropi bi eh, pozdravila tudi to, da parlament eh, priznava, da se moramo osredotočiti na rezultate našega dela in ta proračunski fokus na rezultate bo za nas prednosten za leto 2017. Štiri točke sem predvidela. Prvič, glede begonske krize. Eh, sedaj eh, smo eh, precej napeli vse naše možnosti znotraj proračuna za odziv na to krizo in parlamentu se zahvaljujemo za njegov doprinos. Predvidevamo še nove izzive. Za enkrat smo ugotovili pred nedavnim, da potrebujemo nove instrumente za humanitarno pomoč tudi znotraj Evrope. Morali bomo tudi financirati um, orodje Turčija in za 2017 imamo tudi že projekcije. 95 milijonov eh, evrov je naša prva naložba in to že deluje. In prav tako moramo zagotoviti tudi eh, sredstva za 2017 in verjetno tudi za 2018. Druga točka. Ne smemo pozabiti druge prednostne naloge in sicer eh, treba je plačati neplačane račune iz prejšnjih finančnih obdobij to sedaj predstavlja 8,2 milijardi in eh, imeli bomo možnost predstaviti uh, naše analize eh, za torej, uh, pospešeno plačevanje teh računov uh, in pa posledice tega za prihodne leto. Imeli smo uh, prvi uh, sestanek medinstitucionalnega uh, dialoga v zvezi s plačili. To je bilo 14. marca, torej eh, tik pred eh, razpravo o smernicah za proračun za 2017. Tretja točka. Še nekaj je zelo pomembno za 2017 eh, in sicer skladno s sedmim členom eh, uredbe MFF bomo morali eh, pregledati ovojnice za kohezijsko politiko in to bo pomenilo tudi revizijo plafonov in Prav tako bomo imeli tudi eh, analizo pobude o zaposlovanju mladih eh, in eh, aprila meseca bomo morali glede tega sprejeti pomembne odločitve. In na to leta 2017 bomo morali tudi zaključiti z obveznostjo krčenja kadrov za pet odstotkov in tu bi vas vse pozvala, da to delamo s čim več discipline. Danes je mednarodni dan žena, zato bi eh, rada tudi eh, ugotovila in eh, pozdravila dejstvo, da je parlament v smernice vključil tudi mm, enako zastopanost spolov tudi na proračunski ravni. Leta 2016 bomo morali pripraviti ne samo osnutek eh, za proračun za leto 2017, eh, temveč bomo morali eh, tudi narediti umestni pregled sedanjega proračuna. In tudi to bo nosilo določene posledice. Hvala lepa. Bomo začeti, začeli z LS-om, gospod Morešen. Hvala lepa, gospod, eh, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Najprej se zahvaljujem poročevalcu za opravljeno delo, torej za eh, to, eh, ta osnutek poročila in tudi za dobro sodelovanje med obema političnima skupinama. Poročilo, ki bo jutri sprejeto, se osredotoča na eh, ključni prioriteti za Evropo in sicer eh, gospodarsko oživ, oživitev in pa begunska kriza s tem, da eh, se jasno opredeli cilj zmanjševanja obsega tega toka beguncev v Evropo potrebujemo dovolj sredstev za raziskave, za inovacije, za infrastrukturo, to je zelo pomembno, zato da bomo lahko izboljšali konkurenčnost, da bomo okrepili evropsko gospodarstvo in ustvarili nova delovna mesta. Kar se tiče begonske krize, stališče parlamenta je zelo jasno in to je tudi zapisano v smernicah, ki, bi, ki bodo eh, z veliko večino jutri sprejete parlament vidi proračun Evropske unije kot del rešitve. Parlament je, eh, se je vedno odzval hitro, tako lani kot letos, ko je eh, situacija to zahtevala. Istočasno pa države članice. Prav tako morajo izpolnjevati svoje obveznosti in morajo zagotoviti dovolj finančnih eh, sredstev za vse te projekte, za Turčijo in tako dalje. Prepričan sem, da bomo lahko sprejeli to to poročilo z veliko večino in se na ta način odzvali na pričakovanja državljanov. Gospa Toma, eno minuto za socialiste in demokrate. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Tudi sama bi čestitala poročevalcu eh, po proračunu 2016. Eh, ki smo ga izglasovali z veliko odgovornostjo, s tem, da smo um, predvideli največjo možnost, eh, možno prožnost. Je, torej, proračun za 2017 je resen uh, izziv. Uh, torej, um, naša prihodnost bo odvisna od odgovorov, ki jih bomo našli uh, zdaj. Koordinacija nacionalnih orodij več ne deluje. Moramo uh, predvideti uh, skupna orodja za skupne izzive. Naprimer, uh, kar se tiče meja meje so um, en tak lakmusov test. Ni dovolj, da države varujejo svoje meje, potrebujemo skupno uh, varovanje zunanjih mej, če želimo um, prost pretok uh, znotraj EU in tega ne bomo mogli doseči brez uh, ustreznih finančnih sredstev. Sedanji proračun tega ne omogoča. Uh, na to, eh, kar se tiče MFF-a za 2014-2020. Torej, cenimo eh, proračun za leto 2017, ampak mora upoštevati te eh, spremembe. Gospod Ashworth, EKR, e dve minuti. Še enkrat. Eh, hvala lepa, predsedujoča. Torej, poročevalec pravilno ugotavlja, kakšni so izzivi, ki so pred eh, nami, ampak eh, ustrezna diagnoza ne vodi vedno v ustrezno obravnavo. In tu bi povedal troje. Pomembno je, da Evropska unija deluje znotraj proračuna, znotraj eh, večletnega finančnega okverja in to ne glede na eh, nujnost eh, izzivov, s katerimi se soočamo. To ne sme biti razlog za večji proračun. Nasprotno, komisija ima popolnoma prav, ko predvideva proračun, ki temelji na rezultatih in ki zahteva evropsko dodano vrednost. Drugič, eh, razumem in strinjam se z zaskrbljenostjo poročevalca eh, glede brezposelnosti eh, mladih. Popolnoma razumem, da v času krize politiki morajo dati vtis, da se odzivajo na to in tu bi opozoril na naslednje. Izkušnje kažejo, da Eh, scheme za zaposlovanje mladih eh, so bile zelo ambiciozne, pa ne zelo uspešne. To, kar bo najbolj pomagalo mladim, je močno gospodarstvo. In To me bo privedlo do tretje točke. Razumem, da se bomo verjetno osredotočili na eh, ključne krize, begunsko krizo, kmetijsko krizo, varnost, ampak opozoril bi kolege, da ne izgubijo izpred oči dejstva, da so konkurenčnost, eh, delovna mesta in rast tisto, kar mora ostati glavna prednost tega proračuna. Gospod Depre, dve minuti. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, torej eh, danes eh, smo soočeni z eh, velikimi izzivi. Imamo pre nizko gospodarsko rast, pre majhen obseg investicij, kar vodi v previsoko stopno brezposelnosti zlasti med mladimi. Na to imamo begonsko krizo, ki je uničila solidarnost eh, in ki bo lahko celo spodkopala temeljne Evropske unije. Na to imamo še teroristično grožnjo ki eh, ostaja eh, zelo prisotna, torej grožnja teh masakrov ostaja. In na to imamo revščino v Afriki, grozote v sredozemlju in to, tu smo zabeležili eh, žalosten rekord eh, nesprejemljivih eh, dejanj. Torej, kar se nas tiče, za skupino ALDE so prioritete za proračun 2017 jasne. Torej, treba je promovirati investicije in inovativnost za rast. Drugič, ehm, treba je mm, ponovno eh, uvesti pobudo za mlade. Treba je upravljati z migracijskimi eh, tokovi, potrebujemo eh, humanitarne koridorje, varnost in pa pogajanja z ustreznimi pogajalci in ne z tihotapci. Moramo biti um, zmožni ustrezno se odzvati na geostrateške eh, grožnje in izzive, ki eh, zahtevajo eh, usklejeno delovanje strani Unije. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, gospod poročevalec, torej to so naše prioritete in na tej osnovi bomo aktivno sodelovali pri razpravah za proračun 2017, torej ta predlog, ki ste ga pripravili gospa ni riada zague minuto in pol Hvala lepa, predsedujoča. Letni proračuni Evropske unije postajajo nemogoči. Vsak mesec nas presenetijo izjave komisije. In vsak mesec nas obveščajo o novih obveznostih, novih prednostnih nalogah in o tem, kar moramo izvesti. tako odbor za proračun, kot tudi države članice. Sedaj nimamo dovolj sredstev za dosego političnih ciljev. Zdaj tudi že ne izvajamo že sprejetih obvez. Vemo tudi, da nismo storili dovolj za zaposlovanje po krizi leta 2007. Medtem ko nekateri izmed nas imajo težave z varčevanjem, se drugi veselijo obilja finančnih sredstev. Tudi pobuda za mlade ne deluje. Komisija in svet pa sta hinavska, ko pravita, da so mladi pomembni, istočasno pa nič ne storijo za njih. Naša ribiška industrija je uničena, in sedaj bi FC naj vse to rešil, pa seveda ne bo. Osebni naložbeniki pa najbolj pridobijo. Sedaj pa so finančni instrumenti bolj ad hoc narave in nimajo pravega uspeha. Pod Maragal, minuta. Mm, gracias, presidente. Este es un informe. Un... Hvala lepa, gospod predsedujoča. Gospod Gajer, to je dober, eh, dobro poročilo, eh, ki eh, dokazuje, da ta parlament predstavlja evropski interes napram nacionalnim interesom, kar zopet vidimo v teh zadnjih dneh. To je poročil, ki se odziva tudi na zaskrbljenosti, katerim smo priča eh, vsak dan. Vključuje tudi ustrezne eh, vrednote, povezano je tudi z večletnim finančnim okvirom. Predvideva eh, tudi. Torej predvideva tudi um, plačilo neplačanih uh, obveznosti. Uh, in eh, povezavo z Connecting Europe Facility, obzorjem 2020. Torej vse to je eh, povezano tudi z eh, pobudo za zaposlovanje mladih. Kar pa se tiče IT, pa naša skupina ne bo mogla glasovati za to poročilo, čeprav bi to poročilo to zaslužilo, ampak zaradi tega ne moremo sprejeti. Evropska unija je v velikih težavah, kar se tiče proračuna, še prav posebno, kar se tiče prispevkov držav članic. In to nam nekaj pove o čudnem odnosu Bruslja z nacionalnimi prestolnicami. Zelo težko pa bi bilo izboljšati razmere s proračunom, kot ga imamo sedaj nekateri programi resnično ne dobivajo zadostnih sredstev, ki so potrebna. Drugi programi pa bi lahko delovali bolj učinkovito. Ali bi bil proračun lahko uporabljen bolj učinkovito za učinkovito uporabo programov? To so torej vprašanja, ki veliko povedo o velikem projektu Evropske unije in razpokah, ki jih vidimo. Prišel je torej čas, da si to bolj podrobno pogledamo in izvedemo ustrezen nadzor. Države bi morale določena sredstva uporabiti na bolj liberalen način, brez ovir strani Evropske unije. Zdi se, da Evropska unija zelo tesno nadzoruje države članice, zahteva določene vsote, zato da bi se ukvarjali z določenimi vprašanji, zaradi katerih trpimo, naprimer zaradi migracijskih tokov in tako dalje. Zelo pomembno je popolnoma spremeniti način dela, če se naj soočimo z izzivi. Ja, eh, Zilstra, minuta e ENF. Hvala lepa, predsedoča. Tuči smo spet obljubili dodatna sredstva, gre za denar tudi, ki oteka v Grčijo, o tem bi lahko govorili, vendar pa jaz bi govoril o instrumentu za prožnost. Imamo tudi instrument za nujne zadeve, to bi tudi lahko uporabili, vendar pa to je slaba zamisel, kajti je to resnično taka nuja, da moramo to sedaj uporabiti, saj ne vemo, kaj bo prišlo v prihodnjem, morda pa še huje. Naj povem, da izdajamo tudi še posebna sredstva, potem pa seveda še pri koncem leta zmanjka sredstev in rečemo, nič več ne moremo storiti. Ne moremo pa kar tako tratiti sredstev, ne evropskih, ne nacionalnih. Manj sredstev je potrebno z nacionalnih prestolnic posredovati Bruslju. Fernandez, minuta in pol. Hvala lepa, predsedujoča. Proračun Evropske unije znaša samo približno en odstotek našega BDP. Je pa to pomemben proračun, kar se tiče naložb. Administrativni izdatki znašajo samo približno 6 odstotkov celote. Proračun Evropske unije predstavlja jasno dodano vrednost, kar se tiče jamstev, ki jih ponuja. Imamo načrt Junckerja, 315 milijard naložb, že več kot 15 milijard smo mobilizirali in to je instrument, ki ponuja veliko možnosti. V veliko državah članicah so se naložbe povečale za 50 odstotkov zahvaljujoč EFSI. To prispeva k socialni koheziji, zaposlovanju, rasti in zato to morajo regionalni operativni programi delovati leta 2017. Ne gre samo za MSP, gre tudi za promocijo konkurenčnosti in zato moramo posebno pozornost nameniti obzorju 2020 in ostalim programom. Pobuda za mlade pa je še nekaj, kar moramo nadaljevati. Potem pa še te nujne razmere, begunska kriza, porabiti moramo vsa razpoložljiva sredstva in vso solidarnost, ki jo imamo, in uporabiti prožnost, da se soočimo s tem. Dakujem. Manjka minuta. Investicije. Hvala lepa. Evropska unija nima naložb, ki bi omogočile našim gospodarstvom, da bi rasla in ki bi nam omogočili ustvarjanje rasti. Zato imamo Evropski sklad za strateške naložbe in Evropski načrt za naložbe. To je mišljeno zato, da bi spobodili naložbe, ki sicer ne bi bile izvedene, glede na tveganje. Če se ogledamo naložbe, ki so bile potrjene, imamo naložbe, ki niso tvegane v moji državi. Imamo izolacijo stavb, zgrad, ki jo upravljamo tudi brez EPSI. To poveča učinkovitost in tudi zaposlovanje. Če pa bomo financirane zagotovili strani EPSI za tak netvegan projekt, to ne bo dobra uporaba sredstv in bi potem nam zmanjkalo sredstva. Zato mora komisija se verjetno ogledati, kateri projekti so tisti, ki so najbolj potrebni sredstev iz EPSI. Gospod Kužmjuk, minuta. Hvala lepa, predsedujoča gospa komisarka. Proračunski viri niso zadostni in vemo, kaj bo potrebno še storiti. Nadaljne zaveze Evropske unije, in skrbniški sklad za Sirijo, pa tudi dodatna sredstva za Grčijo, vse to je pomembno. Tudi obveze za obzore 2020. Vse to mislim, da bo pomenilo, da bomo morali revidirati na više meje. poročevalec si želi evropskega davka in to bi bil ključni vir za EU. Arnott. Gospod Arnott. To poročilo veliko govori o tem, kako povečati proračun, ne da bi prekršili najviše pragove in pravila finančnega okvira. Želim pa se osredotočiti na nekaj drugega, na besedilo, ki obtožuje države članice hinavskega obnašanja, če ne želijo dati več sredstev Evropske unije. Gospa predsedujoča, šokiran sem. To pa ni lepo takole obtožiti Združenega kraljestva in David Cameron, kot vemo, vodi to vlado. Ta isti David Cameron, ki je dal jamstvo, da ko bo premijer, da bo pač tak, da ne bo popuščal izbonski pogodbi kaj pa je že popustil, to ni bila njegova krivda. In Downing Street torej tudi seveda nima opravka z odpustitvijo nekoga, ki je podprl Brexit na visokem položaju. Ministrski predsednik je obljubil, da bo znižal število priseljencev vsako leto na 10 tisoče, če bo izvoljen. No, tukaj opravičila nimam. Torej, imamo sedaj to poročilo pred nami, ki poziva k temu, da bi namenili še več davkoplačevalskih sredstev leta 2017 za evropski projekt. Poročilo, ki poziva k več porabe na veliko področjih, potem pa eno področje, kjer bi naj pa zmanjšali sredstva. pa je torej več sredstev za dejansko vrčevanje. In tukaj je seveda to težko razumeti. Morda ima Cameron enkrat za spremembo prav. Marinescu, minuta in pol. Mulțumesc colegilor pentru raport. Hvala lepa, predsedujoča. Direcțiilor principale europene pentru bugetul 2017. Torej, eh, te smernice za 2017 jasno kažejo, da je proračun pod velikim pritiskom tudi zaradi begunske krize in potrebujemo rešitve za to krizo. Te rešitve pa ne smejo ogrožati uresničevanje drugih eh, pomembnih evropskih politik. Torej, vedno več eh, prošen imamo za porazporeditev eh, sredstev, naprimer iz kohezijskih eh, skladov, ampak eh, To eh, se ne sme zgoditi, zato potrebujemo eh, gospodarsko rast. To je lahko samo rešitev eh, za na kratek rok, ampak dolgoročno pa to lahko ogrozi evropske integracije. Potrebujemo proračunska pravila, ki jih države članice lahko sprejmejo in treba je zagotoviti, da se vsa sredstva za 2014 do 2020 tudi porabijo, da se ne vračajo državam članicam. In uh, upoštevati je treba tudi uh, zahteve Turčije in uh, drugih držav, kajti če to ne bo vključeno v proračun, potem to lahko tudi ogrozi večletni finančni načrt. Hoffman, minuta. Predsedujoča komisarka, trajnostni razvoj je edini delujoč instrument, ki prispeva k temu, da bi se borili proti migracijam. Zato je po mojem mnenju nerazumljivo, da ta sredstva iz Evropskega sklada za razvoj porabljamo za vračanje beguncev in za nazano mejah. Po moje gre za nenamensko porabo ta sredstva morajo prihajati iz proračuna. Tukaj moramo ustvariti manevrski prostor tudi v finančnem okviru. Svet mora končno priznati, da so nepredvideni dogodki postali resničnost že davno v Evropi. In še nekaj, kar se tiče Sirije in Afrike. Tukaj še vedno čakamo na sredstva o višini milijard iz prestolnic. Če države članice pošteno razdelijo begunce, Če ne razdelijo poštene begunce in če ne bo dovolj sredstva, potem ne prostane nič drugega, kot da jih moramo obvezati k več solidarnosti. Gospa Holmajer, minuta in pol. Gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. Res je, nekoliko čudno je, da finančni uradniki so popolnoma neprizadeti glede tega, kar eh, sklenejo nacionalne države. Šele kasneje, ko se potem premijeji spomnijo, da so finančni radniki sprejeli nekaj drugega, se potem eh, zavejo tega. Ta ritual sveta se mora končno spremeniti. Resnično vidimo, da smo v veliki krizi in da se morajo države članice naučiti bolje poslušati bolje razumevati drug drugega in reševati težave skupaj. Ne smemo pa v evropskem proračunu vsakih nekaj tednov pripravljati velike korektivne ukrepe, ker države članice tega ne morejo same razrešiti. Potem pa še Turčija. Tukaj moramo biti previdni, kar se tiče kontingenta v državah članicah vseeno pa je nekoliko sramotno, če smo za sirski sklad plačali samo 10 odstotkov, to pa smo sprejeli že kar pred nekaj časa in poznamo težave, kar se tiče beguncev. Spoštovana komisarka, upam, da bomo pri teh pogajanjih razumeli težave članice. Vsekakor bi bilo to dobro tudi za države članice. Gospod Denano. Gospa predsedujoča, najprej bi pozdravil delo kolega Gajerja in povedati, kako nujno je, da Evropska unija končno predvidi proračunska sredstva na ravni politik, ki jih želi uresničevati. Za leto 2016 smo uporabili vse možnosti, vse plafone in marže. Eh, Spričo teh eh, vseh kriz, eh, terorističnih, begunskih, kmetijskih in tako dalje, danes nimamo ničesar več, ne moremo pa Eh, žrtvovati vseh strateških politik Evropske unije, kot so SKP, kot so inovacije in tako dalje, zato da se odzivamo na eh, trenutne akutne krize. Torej, eh, države morajo sprejeti to situacijo in morajo predvideti nove, nova sredstva. In zato zelo nepotrpežljivo čakamo na rezultate, ki jih bo predlagala komisija. 1 minute 30. Ja, recht herzlichen Dank. Gospod Rübig. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Ob dnevu žena bi najprej rad dejal, da ko gre za proračun za leto 2016, da smo predvideli eh, sredstva za podjetnice in upam, da bomo nadaljevali s to pobudo. Prav pri podjetništvu med migranti bi lahko ženske odigrale pomembno vlogo. Tako da bi vas pozval, da bi se podrobneje zavzeli za to pobudo tudi v letu 2017. Kar se tiče mojega sporočila voditeljem eh, držav in vlad, bi morali sprejeti, sprejemati meje mm, v um, večletnem finančnem okviru. Bi jih pa morali dvigniti za 1,5 odstotka, tako da je treba zagotoviti več eh, sredstev eh, za migrante. Mislim, da je to okvir, ki ne bi bil prevelik in ta dodatna sredstva bi lahko države članice porabile tako, da namenijo denar za tista področja, kjer se ga najbolj potrebuje. Ko gre za Turčijo in Grčijo, mislim, da je treba upoštevati tudi dejstvo, da lahko migranti iščejo zatočišče tudi v drugih državah članicah. Zato so tudi na voljo sredstva, ki jih lahko uporabijo voditelji držav in vlad. Tudi nevladne organizacije lahko zaprosijo za ta sredstva, zato da najdejo najboljše možne rešitve. Veliko je torej alternativnih možnosti in ne moremo avtomatično obrati samo ene rešitve. Potrebujemo več opcij. Hvala, gospa komisarka. Gospod Vijoti, za minuto. Hvala za besedo. Najprej bi se rad zahvalil kolegu Gajarju za pripravljeno poročilo. Hvala, da ste se osredotočili na pomembno vprašanje Turčije. Kot je dejala komisarka, v odboru za proračun trdo delamo za to, da bi našli rešitev pri vprašanjih povezanih s, učijo, s Turčijo. In kot član odbora bi rad povedal, da prihaja do resnih težav v Turčiji. Naprimer, ko gre za spoštovanje temeljnih pravic, ko gre za pravice medijev. In eh, država se prav tako ni odzvala na številne izzive zaradi katerih je prišlo zaradi priliva migrantov. Turčija se znašla v resni situaciji in jasno je treba podati naše sporočilo, ko gre za vprašanje migrantov in migracij na splošno. Treba je zagotoviti namenska sredstva za to. Prav tako je treba upoštevati, da so to izredne razmera. Treba je zagotoviti jasen znesek, ki bi bil namenjen izjemnim situacijam. Najlepša hvala, gospod Novakov. Najlepša hvala, predsedujoča. Gospa komisarka, spoštovani kolegi, vsako leto komisija narekuje ritem pri sprejemanju proračuna in to je vidno tudi danes, kljub retoriki, ki jo slišimo iz poslanskih vrst. Sedaj pa je čas, da dejansko preverimo številke in preučimo naše cilje. Gre za podporo mladih, za inovacije, za naložbe. Sedaj je pravi čas za to, da opredelimo. Um, kakšni so rezultati, da se osredotočimo na proračun oblikovan na rezultatih, da plačamo neplačane račune in zagotovimo proračun, ki bo bolj odporen. Sedaj ni čas za to, da rečemo naprimer, da je, so sredstva za pobudo za mlade bila zapravljena. Ne, sedaj je priložnost, da podpremo mlade, da podpremo podjetništvo, da okrepimo zmogljivosti držav članic tako, da se bodo lahko ustrezno prijavila za sredstva v letu 2017 v okviru EFSIA. O kohezijski politiki pa lahko spregovorimo tudi po letu 2020, glede na to, da prosimo države članice, da načrtuje tako daleč vnaprej. naprej. In ne nazadnje, proračun, o katerem odločamo danes, je tudi obraz Evrope v prihodnosti. Gospod Negresko, za minuto. Hvala lepa, gospa. Um, pozdravljamo te uh, jasne smernice za proračun 2017 uh, in uh, osebe, ki govorijo o amandmajih branijo samo svoje lastne politične interese. Sam sem eh, član eh, odbora za proračun eh, in ne sprejemam, da bi nekateri to izkoriščali za svoje interese. Treba se je odzvati na krizo, tako begunsko kot gospodarstvo in to zahteva enotno Evropo. To je Evropa, ki je. Um,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 Najprej bi rad povedal, da pri proračunu za leto 2017, kot smo že večkrat izpostavili, moramo upoštevati, da zagotovimo ustrezna sredstva za plačila, da se bomo izognili težavam, ki so nastale v preteklosti glede zamud pri plačilih. In Izkušnje kažejo tudi, da bo proračun za leto 2017 moral vsebovati več sredstev za to, da se borimo proti krizi na področju migracij. Ta kriza zahteva mm, odziv v izrednih razmerah, treba je zagotoviti sredstva za stabilizacijo razmer. Obenem si je treba prizadevati tudi za integracijo migrantov, ki smo jih že sprejeli v Evropsko unijo. Prav tako je treba zagotoviti pretok sredstev iz Evropske unije v naše regije, zato da bi zaizili migracijske tokove. Gospod Marijas, prosim. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Na tej točki se soočamo s številnimi izzivi, ko gre za proračun za leto 2017. Tu so migracijska vprašanja, revščina in brezposelnost. Treba je zagotoviti uh, rast in razvoj. Gospa Georgijeva, v Uri smo. V Grčiji je veliko migrantov zaprtih, na tisoče jih je in do konca leta pričakujemo več kot 150 tisoč eh, beguncev. Makedonija in Bulgarija sta zaprli svoje meje in te begunce je treba podpreti. Grčija je država, ki je pravzaprav obobožala. Samo 5 eh, milijona evrov je bilo namenjenih eh, za spopadanje situacijo na področju beguncev za prihodnje leto. Lokalne skupnosti se težko spopadajo z izzivom. Humanitarna kriza je to, s čimer se spopadamo. To zahteva odziv komisije. Sedaj pa predajam besedo komisarki, zato da zaključi razpravo. Hvala za današnjo razpravo. Ta kaže, kako zelo pomembna je naloga, s katero se soočamo. Veliko je nujnih izzivov, na katere se moramo odzvati. Bolje moramo porazdeliti sredstva v skladu s prednostnimi nalogami. Govorili ste, da je treba najprej na prvo mesto dati konkurenčnost eh, rasti in ustvarjanje delovnih mest. Potem pa je treba zagotoviti, da smo se sposobni odzvati na največji izziv, s katerim se soočajo evropejci. Zelo se osredotočamo tudi na predvidevanje problematičnih področji. Zato smo tudi spremenili instrumente, ki so nam na voljo in ključno z instrumentom za zagotavljanje humanitarne pomoči znotraj Evropske unije. Povedati moram, da je komisija o tem razrišljala že veliko pre, prej, preden je to pravzaprav postalo težava v Grčiji, tako da vemo, kaj nas čaka. Vemo pa, da je Evropa. M, mm, bolj ranljiva, da se šoki pojavljajo pogosteje in moramo se odzivati hitreje, zato da zagotovimo varnost naših državljanov, da zagotovimo dodatne priložnosti, kadar eh, se nekatera vrata zaradi krize zaprejo. Pri tem moram povedati, ne glede na to, kako tanko so porazdeljena proračunska sredstva, vedno moramo imeti določeno mero prilagodljivosti, zato da se odzovemo na izredne razmere. Poleg tega moramo bolj kreativno razmišljati o porabi sredstev. Ali torej lahko z enim evrom dosežemo več kot en cilj? Naj pa navedem primer. 30 milijonov od 500 milijonov smo vzeli za to, da bi se posvetili um, programu za zagotavljanje hrane, zato da smo odkupili mm, mleko od naših metovalcev in zagotovili mleko v begunskih taboriščih. Tako da je treba kreativno razmisliti o proračunu za leto 2017 in o nadaljnih proračunih. In še zadnja pripomba, da, denar potrebujemo, ampak mm, časi so težavni in v teh časih še veliko bolj potrebujemo enotnost unije. Pri obravnavi proračuna moramo biti previdni, da ne bo prišlo do nepotrebnih bitk in bojev, ki samo zamajajo enotnost Evropske unije in je ne krepijo. Gospod Gajer, praktično vseh šest minut ste porabili, ampak eh, morda, če imate hitro pripombo, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, hvala za zastavljena vprašanja in hvala eh, za podporo kolegov. V odboru si bomo prizadevali za hitro zaključitev te razprave. Torej, s tem zaključujemo